meine sehr geehrten damen und herren liebe kolleginnen und kollegen spoštovane kolegice in kolegi dame in gospodje spoštovane poslanke in poslanci danes je zadnje delovno zasedanje ki